Pozdravljam podpredsednico komisije, gospod Mogherini. In nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda, to pa je izjava podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve o razmerah v Demokratični republiki Kongo. Torej, gospa eh, podpredsednica, če želite, vam dajem besedo. Najlepša hvala. Eh, hvala za to izmenjavo mnenj danes v Demokratični republiki Kongo. Kot veste, Evropska unija je bila močen in konsistenten partner Demokratične republike Kongo že zadnjih 15 let. Leta 2006 smo uh, financirali oziroma pomagali financirati prve demokratične iz volitve v Kongu in to je bila ena glavnih prioritet v Afriki v naš v zadnjih letih. Eh, dve misiji smo organizirali eh, sodelovali smo na področju eh, upravljanja narodnega bogatstva, eh, gospodarske rasti in zdravstva. Sedaj vas verjetno predvsem skrbijo negotovosti glede volilnega procesa. Lokalne volitve so leta 2015 in predsedniške volitve pa naj bi bile najpoznaje do leta 2016. Glede zadnjega uh, volilnega zakona je bilo ogromno uh, javnega protesta in celo žrtev. V teh težkih trenutkih vse politične sile pozivamo k konsenzu in eh, pomiritvi situacije, še zlasti eh, zahtevamo od eh, vlade, da se vzdrži eh, neustreznih reakcij ter omogoči odprt politični prostor ter izvodno izražanje mnenj. Pred eh, v te trenutku se odpirajo vrata za organiziranje volitev v okviru uh, ustavno določenih rokov. To je pozitiven korak, ki ga pozdravljam in kot vem, ste nekateri tudi že izrazili mnenje v to smer. Ampak spoštovanje ustave je širše kot spoštovanje rokov svoboda govora, medijev, pravica svobodnega združevanja, eh, spoštovanje pravic eh, opozicije, vse to so osnovni elementi demokracije. Te kritični elementi eh, bodo tema pogovorov z vlado Konga z namenom zmanjševanja političnih napetosti. Tudi sama sem zaskrbljena tako kot Evropski parlament glede položaja dr. Denisa Mukwege in njegove bolnišnice. Osebno mi je bilo v čast, da sem bila v tej dvorani in mu lahko prisluhnila lani novembra, ko je dramatično govoril o prijetju nagrade Saharov. In ob tej priložnosti mi je bilo tudi v čast, eh, da sem se lahko z njim srečala in imela sva zelo dober sestanek o možnjem sodelovanju pri konkretnih projektih. Evropska unija natančno spremlja uh, njegovo uh, fizično stanje kot zagovornika človekovih pravic. V Kinshaso sem poslala uh, posebne uh, odposlance, da uh, preučijo situacijo. Uh, podpiramo uh, ustrezen dogovor med uh, uradnimi oblastmi in bolnišnico. To bo osnova za dolgoročnejšo stabilnost ne le v Kongu, ampak tudi širše. Stabilnost pa je odvisna tudi od drugih faktorjev, predvsem neutralizacija vseh oboroženih skupin v vzhodnem Kongu. Kar nekaj napredka je bilo doseženega eh, zahvaljujoč naporom. Eh, Vojske Konga. Nekaj izzivov pa je pred nami še vedno uh, Uganda, Ruanda in druge vlade bi morale uh, povečati sodelovanje, da se uh, pospeši razoroževanje in vključevanje um, nekdanjih bojevnikov v družbo. Želimo si dolgoročno stabilnost v regijo in seveda skupaj uh, zavedamo se, uh, da je uh, skupina povzročila eh, veliko škode in sedaj imamo enkratno priložnost, da razrešimo osnovni spor. FDLR eh, skup, eh, gibanje je imelo dovolj možnosti za miroljubno predajo na svetu za zunanje zadeve smo januarja o tem razpravljali in sprejeli smo 28 eh, sklepov. Eh, čas je prišel za vojaško ukrepanje, vendar še vedno poudarjamo, da obe strani pozivamo, da v celoti zaščitijo civiliste in eh, spoštujejo mednarodno humanitarno pravo pri svojih operacijah. Združene narodi se seveda zauzemajo za mer in stabilnost stabilnost. To pa uh, pomeni uh, tudi uh, osebno zauzemanje poslanca Združenih narodov za regijo Velikih jezer. Naj samo še povem, da se tako uh, kot. Vi želim zmanjšati konflikt v tej regiji in Evropska unija je to situacijo začela obravnavati skupaj z komisijo, je moja predhodnica izdala skupno izjavo o uh, reševanju problemov in konfliktov v zvezi z minerali. In uh, ravno kar uh, tudi preučujemo uh, osnutke uredb, ki so bili objavljeni istočasno za to izjavo. Eh, podpiramo eh, zaščito eh, Virunga parka, ki je del dediščine Združenih narodov. Ta je ogrožen zaradi črpanja nafte ali pa licenc za črpanje nafte v prihodnje. Še naprej bomo eh, skrbno spremljali eh, nacionalne odločitve, ki bi lahko vplivali na prihodnost tega parka. Naj vam še na koncu povem, da sem eh, gospodu eh, Vrveku, novemu eh, koordinatorju Evropske unije naložila, da se vključi v misijo Združenih narodov, odide v Kinshaso in eh, preuči situacijo na terenu. Želim si eh, plodne razprave danes tukaj. Hvala. Hvala, gospa. Eh, podpredsednica, sedaj pa v imenu eh, političnih skupin gospod Šter. Eh, Hvala, gospa predsedajača. Dejansko problemi v Demokratični republiki Kongo so številni. Gospa visoka predstavnica, naštele ste nekateri, kot je problem izkoriščanja mile, mineralov in nelegalnega financiranja obraženih skupin, potem skupinsko in sistematično posiljevanje žensk, kot je rekel dr. Mekvege v Evropskem eh, parlamentu, potem tudi eh, zaprtje bolnice dr. Mekvege zaradi kritik oblasti. Vendar vzroki vseh teh problemov eh, ležijo v neučinkovitih inštitucijah, v nedemokratičnosti, v pomankanju vladavine prava in visoki korupciji. Ehm, protestniki v Kinshasi eh, so eh, prišli na ceste zaradi napovedi spremembe volilnega zakona, ki bi pomenilo eh, popis prebivalstva pred naslednjimi volitvami. Popolnoma jasno je, da je. To v bistvu bil re, predlog, da bi se ohranil na oblasti predsednik Kabila. Zato je zelo pomembno, da podpremo procese demokratizacije v državi ter da refokusiramo našo, naše razvojno sodelovanje, tako da lahko začnemo z gradnjo vključujočih demokratičnih inštitucij. Zato je potrebno se še posebej potruditi tudi ne samo v smislu eh, razvojne, ampak tudi zunanje politike Evropske unije. In to mora biti eno glavnih sporočil današnje razprave. Na koncu naj še dodam, da čeprav imamo danes avtoritarno oblast predsednika Kabili pred njim, njegovega očeta pred njim, obuta ostaja ista paradigma korupcije. To je pa osnova vseh problemov z razvojem teh vključujočih inštitucij se moramo soočiti z temi vzroki in jih spremeniti. Hvala. Eh, hvala lepa, gospa Kendre, dve minuti. Grazie. Eh, signor Presidente, l'elezione pre- Hvala lepa. Predsedniške volitve v Demokratični republiki Kongo so bistvenega pomena ne le za uh, utrditev demokracije v tej državi, ampak tudi za uravnovešanje uh, celotne regije Velikih jezer. In tukaj ne smemo uh, onemogočiti milijonom državljanom demokracije. Dobro vodenje eh, je nekaj, kar v mnogih državah že predolgo manjka. Na desetine ljudi je brutalno bilo ubitih, ker so protestirali eh, proti spremembam ustave in proti ustavnemu eh, zakon, volilnemu zakonu. Smo proti oroženim napadom, eh, napadom na ženske, posilstvom in eh, podobnim grozodejstvom, ki jih je treba kazansko preganjati. Eh, spoštovanje legitimnosti in demokratično tekmovanje je edini način iz konfliktov in nasilja. In na ta način lahko Evropska unija vpliva na oblasti v Kongo. Nobeno nespoštovanje človekovih pravic ne bo nikoli spoštovala mednarodna skupnost, niti eh, mednarodna. Eh, mednarodno sodišče. Zaradi tega pozivamo k miru na celotnem območju eh, Republike Kongo. In naj rečem, da se kot evropejka sramujem zaradi eh, tragedije, ki se je spet zgodila na obalah Lampeduze. 28 ljudi je spet izgubilo življenje in to pomeni samo še dodatek k tisočem, ki so iskali boljše življenje v Evropski uniji madame la haute représentante gospa predsedujoča gospa visoka predstavnica najprej čestitke visoki predstavnici za izredno jasen in natančen povzetek razmer kar kaže tudi na vašo angažiranost v LDK. Eh, Razmere so zelo zaskrbljujoče, celo eksplozivne, kar seveda ni brez posledic za celotno regijo. Kot prvo je ključno, da predsedniške volitve, verodostojne predsedniške volitve, eh, potekajo v predvidenem eh, roku. Gospod Labe Malu Malu mora nemudoma, in to je nujno, nemudoma pripraviti rokovnik za volitve, ki bo lahko privede tudi potem do predsedniških volitev leta 2016. Predsednik eh, senata je tudi prevzel pogumno pobudo, da zavrne spremembo člena 8, ki bi za vsaj tri leta lahko preložil volitve, potem je ključno, da celoten volilni proces poteka v ozračju eh, miru, brez eh, orkestriranih eh, nasilnih dejanj proti opoziciji, civilnemu prebivalstvu, potencialnim kandidatom, novinarjem. Svoboda tiska, svoboda izražanja, svoboda miroljubnega demonstriranja so temeljne pravice, ki jih zagotavlja tudi ustava ampak vse čas smo priča poskusom spodkopavanja teh pravic v RDK. Obražene sile RDK so sprožile mm, tudi obražene eh, napade na uporniške skupine, eh, ki upadajo iz Ruande in predolgo časa smo vprašanje eh, nerešenih eh, in ne eh, poravnanih računov med Eh, pripadniki različnih plemen zaradi genocida še vedno odprto. Ženske in deklice so pogosto žrtve nečloveških dejanj in zato še enkrat pozdravljam odlično delo, ki ga opravlja dr. Mogojegue in eh, mislim, da nikakor ne moremo potem, ko smo mu namenili nagrado Saharova, dovoliti, da je žrtev grožen in eh, preganjanja in zato predlagam, da podpremo zamisel o opazovalnici ali celo ekipi opazovalcev iz EU ali pod okriljem OZN, ki bodo bdeli nad spoštovanjem človekovih pravic v RDK. Se upravičujem, ampak eh, spoštovati moramo vsi čas, ki je predviden za govor. Naslednja, gospa Rodriguez, ena minuta. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želela bi še enkrat povdariti naslednje. Vsak konflikt, o katerem razpravljamo tukaj v parlamentu, je neposredno povezan z interesi mednarodnih podjetij in uh, vzhodnih in zahodnih sil pri izkoriščanju virov v teh državah. Tako je tudi v primeru Demokratične republike Kongo. Ta država je strateško zelo pomembna zaradi svoje velikosti, zato ker ima ogromne rezerve mineralov, baker, eh, um, rezerve nafte. Uh, se pravi, gre za državo, ki je hkrati izredno revna in izredno bogata. Če bomo želeli končati ta konflikt, bomo morali najprej spregovoriti o tem, da se morajo od tam umakniti multinacionalke in morajo prepustiti uh, tamkajšnjemu prebivalstvu, da odloča o svojih surovinah in uh, o svojem gospodarstvu. In uh, ob tem je treba povdariti tudi to, da so ženske in deklice tiste, ki v takšnih konfliktih najbolj trpijo, zato moramo zase njim posvetiti veliko pozornosti. Hvala lepa, gospa Sergentini, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo še eno leto manjka do volitev, pa vidimo, da se v Kongu ovira. Um, Eh, Facebook, eh, medije in zatira se politične aktiviste. Leto nam je ostalo, zato moramo v tem letu eh, se osredotočiti na to, naj ostane pri dveh mandatih Jozefa Kabile. Pomagati moramo tudi tamkajšnjim borcem za človekove pravice. Prav tako Eh, moramo sprejeti zakonodajo o konfliktnih mineralih. Tukaj je treba sprejeti določena pravila. Ne moremo vse pustiti multinacionalkam. Želimo takšne proizvode, ki bodo pomenili vzdržno rudarjanje. Kako naj uh, Eh, ustavimo ta konflikt. Ustavili ga bomo predvsem, če bomo iz, iz njega vzeli denar, če bo ta konflikt manj dobičkonosen. Kako naj zagotovimo, gospa Mogherini, da bomo tukaj lahko sprejeli ustrezno zakonodajo? Ker zamujamo, ne bom sprejemala modrih kartonov. Naslednji govornik je gospod Karver. Hvala lepa, gospa predsedujoča DRC. Je tipičen primer zahodnjaške politike. Afriške narode uporabljamo kot figurice na šahovski tabli. Gre za neposredne posledice hladne vojne. Kongo je bil nekdaj v rokah eh, Belgije. Belgijski kralj Leopold II. ga je razglasil za svojo zasebno lastnino. No, eh, sedanja misija ZN mora sedaj se izogniti eh, se mora nehati izogniti vprašanj o tej eh, preteklosti. Več kot 120 primerov kršitev pravic obravnava ta, ta misija. Ali lahko kdo pod takšnim nadzorom še vedno ohrani svojo avtoriteto? Um, to se moramo vprašati, če želim, preden odpremo to prvo poglavje upanja za to težavno afriško državo. Na... Gospod Gabriel, hvala lepa. Kljub eh, navezanosti na DRK, moram reči, da me ne veseli, da je ta tema zopet na dnevnem redu. Sprememba zakonodaje o volitvah še ne bo omogočila, da bodo te volitve potekale miroljubno. Štiri ključne zadeve so najprej objava jasnega rokovnika in tudi proračuna, kar je zahtevala že tudi misija za spremljanje volitev, na kateri sem bila junija lansko leto. Osem mesecev kasneje smo na isti točki. Eh, vlada in eh, volilna komisija si ne morete vse čas pošiljati žogice sem in tja. Eh, kot drugo, ključni element eh, je politični dialog med strankami. To moramo spodbujati, pa ne gre za delovne skupine v okviru cene ali pa za nove pobude, eh, ki ustvarjajo forume za razpravo med stranmi, da bi zagotovili ustrezno tranzicijo oblasti. Tretje ključno sporočilo. Uveljavitev okvirnega sporazuma iz Adisa Bebe. Sprožitev vojaških operacij proti FDLR so lahko uspešne le, če bo dejansko prišlo do napredka pri spoštovanju okvirnega sporazuma. In končno, to je tudi priložen, da spomnimo na delo eh, dr. Mkwegoja eh, in eh, nikakor ne moremo dovoliti napadov na bolnišnico v Panzijo. Pomembno je, da se zagotovi spoštovanje ženski in vseh civilistov. Gospa Arena, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala tudi gospa Mogherini za vaš ekspoze. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal kolega Louis Michels, tako kar zadeva svobodo tiska, kot tudi kar zadeva svoboščine in pa človekove pravice in tudi volilni rokovnik. In podpiram tudi zamisel o opazovalnici, ki jo je predlagal. Ampak Evropska unija mora ostati kar se da dosledna. Imamo tudi druge možne druga orodja. Danes, kot veste, razpravljamo v tem parlamentu, v odboru in ta o boju eh, proti tako imenovanim eh, krvavim rodninam, ki so sprožile vse konflikte v regiji. In potrebni so zavezujoči ukrepi. Predlog komisije je preveč neodločen in zato menim, da moramo prevzeti odgovornost, kot jo je. Eh, prevzel gospod Mukwege, ko je prišel sem po Zaharovo nagrado. In tudi mi moramo sprejeti zavezujoče ukrepe v to smer. In zato celoten parlament pozivam k temu, da prevzame odgovornost, ne pa da samo v trenutku, ko se soočamo s problemi na področju človekovih pravic, da je treba eh, voditi boj proti tem eh, pojavom, ampak da uporabimo vse, kar imamo na voljo za boj proti kršitvam človekovih pravic. Hvala. Mr. Pagazaur, Tundua, for one minute. Muchas gracias, Presidenta. Yo también. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz eh, podpiram razumne predloge gospoda Mišela in pa besede, ki jih je izrekla naša kolegica. Novembra smo parlamentarci podelili Sakarovo nagrado Denis, dr. Mukvegeju. Um, ehm, on se bori proti temu, da bi ženske uporabljali kot vojno orožje, takšnim ljudem pomaga. Eh, in na takšen način se zelo učinkovito bori proti konfliktom. In uh, eh, dr. Mukwege nas je zaprosil, naj ne odstopimo od sporazuma, ki je bil, skren, ki je bil sklenjen v eh, Addis Abebi, ki se je podpisal pred dvema letoma. Danes nas je strah, kaj se bo zgodilo v volitvah naslednje leto. Skrbi nas ta nekaznovanost v Kongu. Gospa Mogherini, podpreti moramo združene narode eh, in eh, zauzeti se moramo za to, da bo država lahko imela eh, svobodne in pravične volitve v naslednjem letu in zato podpiram predloge gospoda Louis Michela. Hvala lepa, gospa predsedujoča, tudi jaz sem za to, da nujno ukrepamo v Demokratični republiki Kongo. Pred eh, dvema uroma sem govorila z dr. Mukvegejem, zaprosil me je, naj parlament posreduje. On potrebuje zaščito. Od 16. novembra je bila njegova situacija vse slabša. Mukvege je stalno tarča grožen, zastraševan po telefonih, po eh, sporočilih in uh, in eh, tudi njegova bolnica, eh, njegova bolnišnica je pri tem ogrožena še vedno odmeva njegove besede, ko je dobil Sakharovo nagrado, odmeva v naših glavah in naših zavestih. Napočil je trenutek, da Evropski parlament in pa Evropska unija sprejmeta stroge ukrepe proti tej situaciji, ki obstaja v Demokratični republiki Kongo. Ne moramo podariti Saharove nagrade dr. Mukwege in ga potem prepustiti nevarnostim njega in njegove pacijente. On je v zadnjih mesecih opazil porast eh, posilstev eh, otrok, ki so mlajši od petih let. Mm, kongoška vlada ni ukrepala in zato dr. Mukwege poziva mednarodno skupnost naj tukaj končno ukrepa. Zato potrebujemo neposredno zaveso eh, Evropske unije za boj proti um, takšnim razmeram v Kongu in eh, poskrbeti moramo tudi za osebno zaščito eh, dr. Mukvegeja. Uh... Eh. Hvala lepa. Gospod Guerrero Salom za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana visoka predstavnica. Zatiranje kongoške vlade je povzročil smrt vsaj 200 ljudi, v Kongu. To je samo del eh, številke vseh notranje razseljenih. Gre za dva milijona in pol ljudi, ki potrebujejo neposredno humanitarno pomoč. V državi prihaja tudi do številnih posilstev in to je rezultat preganjanja političnih sil, eh, preganjanja civilne družbe eh, v vseh njenih ravnih. Evropska unija mora skupaj z Afriško unijo prevzeti zaveze, vse odeležene strani moramo vključiti v pogovore, tako da bodo lahko organizirane svobodne volitve v skladu z demokratično volilno zakonodajo. In ne na zadnje potrebujemo odločno politiko, pravično politiko tudi do Eh, teh krvavih mineralov, ki eh, so sedaj eh, namenjeni temu, da se financira oborožene skupine v tej državi. Evropski parlament in Evropska komisija bi se morali proti temu skupaj, skupaj boriti in na to sem želel opozoriti visoko predstavnico v tej razpravi. Franzolika, one minute. Gospod Franzolika je naslednji. Thank you, uh, Mrs. President. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nedavni dogodki v Demokratični republiki Kongo so nespremljivi in porast nasilja je treba obsoditi. Um, Evropski parlament se zauzema za sprejem demokratične volilne zakonodaje. Pričakujemo, da bo parlament kmalo objavil datum za predsedniške volitve v, leta dva, v letu 2016 humanitarna situacija se v Kongu stalno slabša, obstajajo številne grožnje, eh, krvavi minerali, eh, spolno nasilje se uporablja kot vojno orožje in eh, vlada izvaja represijo nad ljudstvom. Država pada v kaos, Eh, politični aktivisti, opozicija in civilna družba ne smejo biti več žrtve zatiranja. Pričakujem, da bo Evropska komisija sprejela potrebne korake za to, da bi ustavila to nasilje. In zelo me skrbi tudi eh, varnost našega Saharovega nagrajenca, dr. Denisa Mukvegeja. Njegova bolnica je bila napadena samo nekaj dni potem, ko je obiskal Evropski parlament. Uh, Misija MONUSKO mora se lotiti svoje primarne naloge, to je zaščita civilnega prebivalstva. Hvala lepa. Kolega Frunzulika, sedaj je na vrsti postopek KHDI, besedo dobi kolega Marijas. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, nedavni dogodki v Demokratični republiki Kongo um, povzročajo velike skrbi v mednarodni skupnosti. To pomeni, da je treba spoštovati ustavo tudi pri predsedniških volitvah. Za te predsedniške volitve je treba zastaviti datum. Odločitev Jozefa Kabile, da bo podaljšal svoj, eh, svoj mm, predsedniški mandat, je povzročilo veliko protest aktov nasilja in prelivanja krvi. Veliko aktivistov je umrlo. Um, milice imajo samo en cilj pri tem, želijo nadzor nad bogatimi viri v tej državi. Zato je treba v tej državi spostaviti demokracijo, zaščititi temele svoboščine in pravice in Eh, naravne surovine v Kongu morajo biti izkoriščene na vzdržen način. Samo na ta način bomo lahko zaščitili tudi tamkajšnje otroke in ženske. Hvala lepa. Eh, v postopku Catch DI imamo toliko kandidatov, kolikor je na voljo časa, eh, zato bom dal vsem besedo, gospod Jakob demokratična republika kongo je za evropo posebno pomembna afriška država ne le v tistem smislu kot sem poslušal kolego pred tem da je to neka navadna tako rekoč dežela kralja leopolda iz belgije to ni način kako naj govorimo. Raz, pogovarjati se moramo tako, da danes v tej demokratični republiki Kongo zelo želimo doseči vse tiste sile, na katerih ima pravico ljudstvo Konga. Moramo imeti dosledno politiko. Če smo eh, dr. Mukwegeju dali pomembno nagrado, potem moramo voditi dosledno politiko. Sicer bomo verodostojnost tega parlamenta in celotne Evropske unije izgubili v Kongu in drugje. Zato pozivam eh, visoko predstavnico in naš parlament, da to situacijo v Kongu reši na demokratični račin z novimi volitvami in le tako bomo videli, kdo si zasluži zaupanje eh, državljanov Konga. Rivasi. Hvala. Kolega Jakovčič, kolegica Rivasi je naslednja. Hvala, predsedujoči. Rada bi se dotaknila izkoriščenja rudnin. Kot veste, imamo vsi v svojih mobilnikih eh, tudi kri, iz eh, redkih rodnin, ki verjetno prihajajo iz eh, DRK. Na ta način se bogatijo obožene skupine in to ustvarja bogatstvo za eh, tudi financiranje njihovih dejavnosti. Mi v Evropi nosimo odgovornost. Imamo evropsko uredbo, ki pa je prostovoljna, uredbo, ki ureja izvor redkih rodnin, naj gre za uh, Wolfram uh, zlato uh, ali druge pomembne rudnine in kovine. Pomembno je, da so te stvari zavezojoče. Eh, Dodd Frank v ZDA je zavezojoč akt, pri nas v EU pa je vse skupaj prostovoljno. Naslednja zadeva. Ne moremo vse skupaj zdaj prepustiti uvoznikom. Ne, mislim, da moramo to početi eh, na celotni verigi dobav, še posebej pri eh, končnih proizvajalcih, ali imajo etično listino, kar zadeva sestavine mobilnikov. Hvala, kolegica Rivasi. Kolega Castaldo je naslednji. Grazie, presidente. Uno... Hvala. Če citiram Flajana v Demokratični republiki Kongo je e, situacija zelo e, težka, vendar ne zelo huda. E, tako bi lahko na lep način opisali, da, kaj se dogaja v državah, ki so bile desetletja naše kolonije. E, diktatura eh, manjšine obstaja. In predsednik Kabila poskuša uh, si popolnoma pristelastiti to državo, kot je to nekoč počel belgijski kralj. Enostavno moramo reči dovolj. In za enk, enkrat za vse se moramo odpovedati um, verom, ki so preliti skrbjo kot je rekel eh, dr. Mukavage, treba je prejiti od besed k dejanjem. Sicer bo ta naša nagrada Saharov le nagrada naše hinavščine. Hvala, kolega Castaldo. Kot zadnji bo postopek Catch-DI spregovoril kolega Bonano. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Razprava v Kongu je seveda sprožila mnogo čustov v naši dvorani. Eh, nekoliko me spominja na zadevo Marjoča v Italiji, eh, kjer eh, se potem neki upokojenci razburjajo glede malenkosti. Tukaj pa vidimo našo visoko predstavnico zonanje zadeve, ki želim povedati naslednje glede na rezultate, ki ste jih imeli, ne želim, si, ne želim, da greste v Kongo. Želim se, da odidete v uh, Ukrajino, kamor je šel, uh, šla Merklova in se je pogovarjala z Putinom skupaj z Olandom. Vi dejansko v tem Evropi ne štejete popolnoma nič. In da, uh, enostavno spite z odprtimi očmi. Evropa ne igra popolnoma nobene vloge. Prosim, zbudite se, zaspali ste popolnoma vsi, potrebujemo Evropo. Hvala lepa, kolega Bonano. Nimate več besede, gospod Bonjano. Herr Kollege Buanon, Buanon, Buanon bonanno sie haben wesentlich zu lange gesprochen. kollega bonanno predolgo ste govorili. Sploh pa je bolje, da konec uh, vašega govora ostane skrit javnosti. Postopek HDI je končan, besedo dobi spet eh, visoka predstavnica gospa Mogarini. Grazie, Hvala, gospa, gospod predsedajoči. Glede na to, kdo vse se je oglasil danes eh, popovdne in tudi kdo se bo še oglasil o zadevi, ki eh, sledi. Um, govorili bomo o Ukrajini. Uh, kolega Bonano se ni javil tam k besedi, mogoče bi se moral. Uh, jaz bom tukaj ostala v dvorani, ne vem, če bo tudi on. Številni izmed vas ste omenili točke, ki sem jih tudi sama omenila v svojem uvodu. Eh, številni ste se strinjali z menoj in mislim, da je Evropski parlament s tem poslal pomembno sporočilo. Evropske institucije so združene. Upam, da bo to sporočilo naletelo na prava ušesa. Ehm, številni ste povdarjali, da to ni pomembno samo za parlament, ampak to pomembno za celotno regijo in da je to pomembno za globalno varnost in svobodo. Mm, sama se nikoli ne strinjam s tem, da se bi se morali osredotočiti samo na konflikte, ki so blizu našim mejam, kajti tudi konflikti, ki se dogajajo daleč stran od nas, vplivajo na našo varnost, na globalno stabilnost. Zato se s tem moramo ukvarjati. To ni uh, samo naša dožnost, ampak je to tudi v našem interesu in to moramo vsi v tej dvorani razumeti. Naj izpostavim neko točko, ki ste jo omenili številni izmed vas. Uh, Eh, in na to nas je spomnil tudi dr. Mukvege. Gre za vlogo žensk pri vsem skupaj. Ženske so pogosto žrtve, to so ženske deklice, ki so vedno mlajše, vedno mlajše in tudi otroci. Naj vam povem, da so one tarče teh konfliktov. Ni na ključje, da so ženske prve, ki so žrtve takšnih konfliktov. Lahko vam zagotovim, da se s tem problemom že ukvarjamo na zelo specifičen način. Eh, žrtvam nudimo podporo, zdravstveno, pravno podporo, no kar se tiče reforme varnostnega, varnostnega sektorja in pa reforme pravosodja, eh, tudi tukaj si prizadevamo za eh, to, da na takšen način pomagamo žrtvam teh konfliktov. Zlasti pa se moramo sredotočiti na ženske, ki so pogosto prve žrtve konfliktov. No, strinjam se tudi s tistimi, ki ste rekli, da moramo biti dosledni. Ko smo podelili pred nekaj meseci Saharovo nagrado, je to pomenilo, da s tem ne podpiramo samo osebe same, ampak da podpiramo tudi njegovo delo. In to pomeni, da moramo zagotoviti zaščito tako tej osebi, kakor tudi njegovemu delu in sodelavcem. In to je lahko znak upanja za to regijo. Kar se tiče predloga, ki ga je podal eh, Louis Michel, naj povem, da se s tem predlogom strinjam, lahko vam zagotovim, da bom proučila ta predlog skupaj z Stavrosom Labrinidisom, našim posebnim predstavnikom za človekove pravice, razmislila bova o tem, ali lahko vaš predlog podpreva. Potem eh, prav tako se strinjam z vami, da je treba povezati vprašanje konflikta in izkoriščanja naravnih virov. Svet preučuje osnutek resolucije, ki jo je objavila komisija v svojem sporočilu in lahko tukaj vam lahko ponudim mojo osebno zavezo. Ne vem, če bo to dovolj, ampak lahko vam zagotovim, da se bomo ukvarjali tudi s tem vidikom. Na koncu, če mi dovolite, bom govorila italijansko. Eh, dobro ste me danes spomnili, da se je včeraj v sredozemlju spet zgodila smrti, ne samo včeraj. In eh, izpostavili ste to temo, Eh, naj to izkoristim, da sem eh, komisijo ravno kar informirala o svojem namenu, da skličem izredno sejo skupaj. Eh, skupine eh, komisarjev za zunanje delovanje skupaj s komisarjem Avramopolosom, da eh, predbatiramo no, novo eh, obstoječe instrumente za priseljevanje in da povežemo notranjo in zunanjo politiko v povezavi z državami, ki so tranzitne države. In tudi uvrstila bom to na dnevni red Sveta za zunanje zadeve. Ne smemo čakati, da se na morju zgodi zgodi nova nesreča, ampak jo moramo preprečiti in upam, da bomo imeli eh, kot Evropska unija inštrumente pri roki, s katerimi bomo lahko to preprečili. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka.